politične zasedanje je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujem današnje zasedanje. Vsem želim srečno pot domov.